najnižjem eh, zahtevanem številu. Eh, še eno sporočilo, pet zakonskih aktov bom eh, podpisal skupaj s predsednikom sveta in to v sredo. Eh, zakonskih aktov ki izhajajo iz redne